Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Dragi prijatelji, dobrodan vsem. Prosim, da zasedete svoje mesta, tako bomo lahko začeli. Danes popovdne bom začel uh, predsedovati jaz uh, ob, na tej ustanovni seji odbora, zato ker sem edini preživeli iz prejšnjega sklica. Zato začenjam s sestankom in naj povem, da je današnji dnevni red naslednji. Ustanoviti moramo predsedstvo našega odbora in sicer tako, da izvolimo najprej predsednika in na to še največ štiri podpredsednike odbora. Postopali bomo pa tako. Najprej bomo izglasovali predsednika, ki bo, ko bo izglasovan, prevzel moje mesto za predsedniško mizo. Na to pa bomo nadaljevali z glasovanjem podpredsednikov. In s tem bomo današnje delo tudi zaključili do prihodnjega sestanka našega odbora. Za začetek bi vam želel prebrati, kateri so člani odbora, ki jih bodo danes tu predstavljali nadomestni člani. Kolegica Koraca Bild nadomeščajo gospa Verhajnen, gospa Oprostite, se popravlja predsedujoči, gospod Elvik. Eh, nadomešča kolega Zagorakis. Eh, potem je nadomestni član Fisas Aishela, na to eh, kolega Moretti tudi nadomešča, kolega Kravlija nadomešča kolega Alao. kolego Šulik nadomešča kolega Kalas, kolego Šoltesa pa kolega Albreht. Nadomestni člani odbora so prisotni, zato lahko začnemo s sestankom. Ugotavljam, da je kvorum članov dosežen. Na tem zasedanju bi moralo biti prisotnih vsaj deset poslancev za dosego kvoruma. In tako sprašujem, ali želi kdo izmed kolegov predstaviti kandidata za predsednika. Zaenkrat imamo pred seboj samo kandidaturo kolegice Viki Ford. Če bi se še kdo drug izmed kolegov, izmed članov želel kandidirati, mora to zdaj povedati. Ugotavljam, da drugih kandidatur. To pomeni, da imamo samo kandidaturo kolegice Viki Ford. želel sem ravno kar predlagati, da bi kolegico izglasovali z aplauzom, ampak nekako ste me s tem prehiteli, saj ste jih že zaploskali. Zdaj pa vabim kolegico, da se pridruži predsedniški mizi in da me tu nadomesti. Izvolite. I've started by remembering my vote. Najprej sem si ponovno um, pogledal svojo glasovalno kartico. Hvala lepa. Sedaj pa bomo izglasovali podpredsednike. Najprej prvo imenovanje. Ana Marija Koraca Bild. Kolikor vem, je ostala v prometu zaradi, zaradi Eurostara. Um, to ni ravno briljanten začetek, ampak vseeno, ali je pripravljena sprejeti to kandidaturo. Hvala lepa v imenu skupine EPP bi se vam rad zahvalil oziroma vam čestitev za to imenovanje. Uh, Ana Marija Koraca Bild je res prva kandidatka podpredsednica. Nekoliko predolgo je ostala v Združenem kraljestvu, zato potem ni mogla priti več nazaj v Evropo ampak želi pa sprejeti to kandidaturo, če bo seveda izvoljena. Še kdo kot kandidat? Ne, v redu, ali lahko tako rečemo, da je gospod Koraca Bild, um, torej izvoljena kandidatka, lahko tudi ona pride v Združeno kraljestvo, kadarkoli že želi in bo prišla sem za to mizo kadarkoli se nam bo pač pridružila. Hvala. Drugi podpredsednik, Robert Rošfol, je predlagani kandidat. Gospod Rošfol je tu. Gospa predsednica, najprej bi vam rada čestitela za to izvolitev v imenu skupine ALDE, pa predlagam Roberta Rošfolda je bil aktivni član tega odbora že v prejšnjih petih letih, bil je tudi poročevalec za varstvo potrošnikov. Ni drugih kandidatov za ta položaj, zato mislim, da lahko tega kandidata izvolimo s ploskanjem, torej drugi podpredsednik. calling me. That's okay. <laughs> Congratulations. Do come. And I understand that Mrs. Gephardt would like. Gospa Gephardt bi rada predlagala tretjega podpredsednika. Hvala. V imenu socialdemokratov vam čestitam k vaši izvolitvi tudi gospodu Rošfordu in Anni Marie Koraci Bild. Uh, Kot tretjega podpredsednika oziroma podpredsednico bi predlagala gospod Kohric Štajler, ki je prav tako zelo znana kolegica tukaj v odboru. Ni drugih kandidatov ali pač? Ne. V redu potem pa ponovno potrdimo to s ploskarjem. And the fourth vice chair. Pa še četrti. Uh, <laughs> Hvala. Čestitam tudi Katrin. Želel bi predlagati še drugega socialdemokratskega podpredsednika in sicer eh, cenjenega kolega Sergeja. Koferatija in eh, vesela sem, da bi lahko spet eh, zasedel mesto tam skoraj. Are there any other nomination? Še kakšen kandidat? Ne. V redu, potem pa prosim, pridite spet nazaj. And now it's our job to confirm the Sedaj pa moramo potrditi še časovni razpored eh, srečan. Mislim, da ste urnik dobili um, vsi. Še pred današnjim sestankom ima kdo kakšne zadržke oziroma pomisleke glede tega predlaganega urnika? Ne. Če ne, ali lahko potrdimo te datume za zasedene odborov. Ja, hvala. No, upam, da bo šlo tudi v prihodnosti tako lahko. Če bo tako enostavno, bo to odlično. Pa še nekaj, če dovolite. Bi rada dodala še par stvari. In um, naj ne povem še nekaj odločitev v prihodnosti. Ta odbor pod odličnim predsedovanjem Malcolma Harbora, je po parlamentu zaslovel kot odbor, ki je zelo trdo delal, zato da bi zmanjšali ovire za gospodarsko trgovanje in gospodarsko raster, da bi ponastavili zakonodajo in ukrepili konkurenčnost po celotnem notranjem trgu. Obenem se je marsikaj izboljšalo tudi za potrošnike in to v številnih sektorjih. Dobro delujoč Enotni trg je ključ za večjo blagostanje, inovativnost in večjo konkurenčnost v Evropi. To je zelo dobro za podjetja in za potrošnike. Če pa um, ne bo šlo vse v redu, pa lahko to tudi zaezi gospodarsko rast ter poslabša um, podjetniško okolje. Tega si seveda ne želimo. Enotni trg omogoča vsem, um, da lažje trgujejo po državah članicah EU in to velja za 500 milijonov ljudi. Ne gre za več birokracije, več stroškov, ravno obratno. Delo našega odbora se mora še vedno osredotočiti na gospodarsko rast ter delovna mesta, še posebno pa na izvrševanje že obstoječe zakonodaje. Eh, ni nujno, da potrebujemo vedno novo zakonodajo, treba je uveljavljati tudi že obstoječo. In želim nadgraditi ta imič našega odbora, smo pregledni in se osredotočili na pametno zakonodajo. Upam, da bomo uspeli nadaljevati s tem pristopom Malkoma. Zelo se je zauzemal za takšen pristop, predvsem je bil vedno za zelo stroge ocene učinka, kajti to je ključno za boljšo zakonodajo na koncu. Sedaj bi imeli nove ocene učinka. Um, tudi v okviru Evropskega parlamenta, tudi ta odbor se je to, za to zauzemal in upam, da bomo to uspešno tudi izkoristili. Pa še nekaj. Mislim, da je dobro imeti tudi dobro delovno razmerje s svetom EU, oziroma z Evropskim svetom. Samo tako bomo dejansko uspešni. Nacionalni voditelji so želeli, da bo enotni trg bolj vezan na subsidijarnost ter pa sorazmernost na ti dve načeli in to mislim, da je tudi zelo bistveno. Pa še nekaj ta niz pravil za enotni trg um, še ne pomeni, da morajo biti vsi trgi enaki. Zakonodaja za varstvo potrošnikov po celotni EU je zelo kompleksna, veliko izzivov je pred nami, ampak mislim pa, da če bomo izkoristili potencial digitalnega enotnega trga, da lahko marsikaj dosežemo, pametno je, da dosežemo čim bolj horizontalna pravila in to bo zelo koristilo številnim potrošnikom. Toliko za začetek, rada bi se vam zahvalila za vaše zaupanje. Številimi izmed vami sem že sodelovala v preteklosti, v odborih in se že veselim sodelovanja z vsemi kolegi iz vseh političnih skupin in držav, moji podpredsedniki ter pa koordinatorji. Se že veselim vaših stališč in pa vaših prioritet za prihodnost tega odbora in pa za usmeritev. Hvala lepa še enkrat za vašo podporo in um, moja vrata so vam vedno odprta. Pa še nekaj um, glede logistike naslednji ponedeljek. Imamo v Strasburu predstavitev komisarjev za um, zamenjavo komisarjev. Naš odbor sicer ni vodilni odbor pri eh, zamenjavi gospoda Dajanja, ampak sem pa vse člane iz našega odbora um, prosila, um, da se udrežijo te predstavitve, torej bodo povabljeni na to predstavitev komisarja. In mislim, da če želite oditi na to predstavitev, boste dobili vsa vabila. Kot rečeno, mislim, da je prav, da smo čim bolj uh, inkluzivni ter pa pregledni sekretarat um, želi s koordinatorji razpravljati o številnih zadevah, še preden sploh odidemo na poletne počitnice. Zato predlagajo sestanek naslednji četrtek, 17. zjutraj, torej v Strasboru. Um, različni generalni direktorati komisije um, so zelo pleteni v to delo na notranjem trgu in številni direktorati so prosili, da se sestanemo. Želimo format odprtega srečanja koordinatorjev. Če se kdo želi pogovoriti s predstavniki različnih generalnih direkcij, to lahko storimo še pred poletnimi počitnicami, kar pomeni, da boste imeli zadosti časa, da si pogledate, kaj se bo zgodilo. To bo pa popovdne 22. julija in bomo tudi imeli tolmačene po vse verjetnosti. Pa še nekaj, nekateri so dejali, da bi bilo dobro, če bi imeli izmenjavo stališč z nekaterimi eh, komisarji, ki bodo odšli po svojih položajev, tako da bi izvedeli, kaj so se komisarji naučili iz svojih eh, mandatov. Na srečanju koordinatorjev bi lahko tudi govorili o tem, kajti mislim, da se lahko marsikaj naučimo iz preteklih komisarjev in pa njihovih izkušenj, tako da bomo videli, kaj je najboljša pot v naslednjih petih letih če kdo želi končno izmenjavo mnen s komisarji, ki odhajajo, potem bilo to odlično. Lahko bi septembra namenili nekaj časa za to tudi v okviru naših odborov. I think that's all. Thank you very much indeed. To je vse, hvala lepa vsem.